odbora za okolje in odbora za zaščito potrošnikov in vidimo, da je tam največ postopkov za ugotavljanje kršitev. Hvala. Hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu so razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. Naslednja točka na dnevnem redu je Ruanda. Najprej dobi besedo gospod Korao. Gospod Korao, izvolite. Thank you, Madam Chair.